Bien, je vous invite à gagner vos places. Prosim, da se usedete na svoja mesta. Et j'ouvre notre séance de commission. Eh, torej, začenjamo sestanek odbora za proračun. Eh, če nimate nič proti, smatram, da smo s tem sprejeli dnevni red. Drage kolegice in kolegi, mnogi člani našega odbora niso mogli priti na sestanek, ker je Bruselsko letališče Zaventem komaj da eh, ponovno začelo obratovati. In na ta način se ponovno spominjamo tragedije 22. marca, terorističnega napada na letališču Zaventem in posem v naši bližini na postaji metroja blizu komisije. zadeli so Evropsko unijo v srce in zlasti pa kraljevino Belgijo. Mislim, da bomo morali živeti s to teroristično grožnjo in izpopolniti moramo sodelovanje med državami, policijskimi in obveščevalnimi službami, dopustiti moramo sistematično izmenjevanje informacij, da bi bolj preprečevali tveganja. Misliti moramo seveda tudi na številne žrtve. 35 mrtvih in 300 ranjenih in nekateri med njimi bodo celo življenje trpeli zaradi tega napada. V eni minuti molka se spomnimo žrtev eh, in vseh eh, prizadetih. Je vous remercie. Hvala lepa. Je veux vous rendre compte des décisions que Naj vam eh, sporočim odločitev koordinatorjev. Najprej so sprejeli dogovor o mnenju eh, glede evropske obrambne pobude eh, skupina ELS želi poročevalca in kolega Gonzales eh, Pons naj bi to bil, potem eh, Jans Gajer predlaga študijo o stroških, eh, ki bi jih države članice imele, če agencij v Evropski uniji ne bi bilo. Torej, kolikšni bi bili dodatni stroški za države članice? In vprašati se moramo, ali agencije omogočajo državam članicam prihranek zaradi tega, ker pač niso potrebne nacionalne agencije. Besedo želim sedaj dati Jose Manuelu Fernandesu. Tu gre eh, za predlog spremembe proračuna številka ena v letošnjem letu. Eh, Hvala lepa, gospod eh, predsednik. ta predlog spremembe proračuna je namenjen temu, da bi se odzvali na nujne razmere, v katerih se je znašla Evropska unija v skladu z 21. členom pogodbe o delovanju Evropske unije. Pri tem je zelo pomembno, da se parlament vključi v skladu z pravno podlago gre za prvo spremembo proračuna v letošnjem letu, kajte v Evropski uniji imamo instrument, ki je namenjen temu, da bi se odzvali na nujne razmere. Naprimer, če pride do človekoljubne katastrofe. To so instrumenti, ki so nam na voljo v okviru Evropske unije, seveda pa imamo na voljo tudi druge instrumente, ki so nam na voljo, če pride do humanitarne katastrofe zunaj meja Evropske unije. Zdaj pa je pač prišlo do katastrofe v okviru Evropske unije in instrument je treba aktivirati. Ta instrument ne sme biti omejen na tri leta. Ta instrument bi moral biti na voljo neprestano in aktivirati bi ga bilo mogoče takrat, ko ga pač Evropska unija potrebuje. Sveda izvajamo solidarnost v Evropski uniji. To pa se žal pokaže pogosto, le takrat, ko pride do katastrofe. Mislim pa, da bi potrebovali instrument, ki bo vedno na voljo. Takrat, ko naprimer se zahteva solidarnost na evropski ravni, zato da bomo lahko konkretno reagirali. Če se pojavijo izredne razmere, je treba reagirati. Komisija pri predlogu spremembe proračuna predlaga da bi iz razdelka 3 prenesli določen denar, eno milijardo, 8 milijard pri plačilih in 300 milijonov evrov naj bi v proračunu za leto 2016 mobilizirali za ta cilj. Gre torej za kritje človekoljubnih potreb v Evropski uniji. 200 milijonov leta 2017 100 milijonov 2018. Ta instrument bi skupaj znašal 700 milijonov in povezan je seveda za begonsko krizo. Evropska unija se mora na krizo odzvati zdaj. Pri tem prvem predlogu spremembe proračuna za letošnje leto je treba zagotoviti tudi sredstva za Europol, za dodatna mesta, za boj proti terorizmu. Govorimo o dveh milijonih evrov. Ta dva milijona naj bi bila prenesena v sklad za notranjo varnost. Ker je ta predlog spremembe zelo nujen, ga lahko seveda podpremo, vendar mislim, da moramo komisijo pozvati, da je treba vključiti Evropski parlament. Zagotoviti je treba pravni okvir, ki bo trajnostne narave. Kakor sem dejal, tudi Evropski parlament mora pri tem sodelovati. Glede na to, kakšne vrste so ti viri, je jasno, da gre za posebne instrumente, ki izpadajo izven večletnega finančnega okvira, kajti to so izredne razmere. Potem bi lahko sklenili tudi ustrezne rezerve in rezerve bi potem mobilizirali za nujne primere. Zdaj je nujno, da hitro ukrepamo in to, kar je tukaj predvideno, je po eni strani jasno, kaj te gre za človekoljubno katastrofo v Evropski uniji. Upam pa, da bomo v prihodnosti imeli instrument, ki ne bo omejen na tri leta, ampak bo to instrument, ki ga bo mogoče uporabiti kadarkoli bo treba. Solidarnost je potrebna, solidarnost se tukaj ne konča. Pojavil se je problem za begunci in to je problem za vso Evropsko unijo, tudi za človeštvo nasploh. Naša obveznost pa je, da pomagamo problem rešiti in zato je bil tudi pripravljen ta predlog. Zato sem podal ta predlog, zato da bi čim prej lahko mobilizirali to pomoč. Hvala. Avis favorable du rapporteur général. Eh, torej, pozitivno mnenje eh, poročevalke. Eh, to vpliva tudi na proračun za leto 2017. Gospod Gajar. Najprej hvala Jose Manuel Fernandez. Mislim, da je pripravil dobro poročilo. To je tako dobro poročilo, da socialisti ne bomo vložili predlogov sprememb. To bo tudi pospešilo postopek mislim, da ravnamo odgovorno z vidika proračuna. V trenutnih proračunih imamo dovolj denarja za to, da 160 tisoč beguncev, za katere so se države članice dogovorile, porazdelimo po državah članicah. To preselitev lahko financiramo vsi veste, da to ne gre tako hitro, kot bi si želeli in kot smo si predstavljali, da denar ne bo porabljen v tem letu. Zato mislim, da gre tukaj za odgovoren predlog Kozija Manuela Fernandesa. Dve točke želim povdariti. Prvič, v razpravah ki smo jih imeli, sem zahteval pravno podlago. Tukaj ni bilo popolnoma jasno, kajti komisija je vedno upozarjala na to, na katere odstavke v pogodbi se sklicujejo pri svojem predlogu. Te pravne podlage nihče ne postavlja pod vprašaj, jaz ne. Ta instrument se mi zdi potreben in koristen in komisija lahko podata predlog in bi ga tudi morala podati. Sam nisem proti temu, prav nasprotno, to celo pozdravljam. Mislim, da bi ta instrument moral imeti uredbo za podlago, zato da bo parlament lahko tudi imel pravico soodločanja pri tem. Ne smemo pogojevati sprostitev sredstev s tem, tega ni treba zapisati niti v to spremembo proračuna, ampak predlagam, da bi parlament v dokumentih, ki jih bo predstavil v zvezi s proračunom 2017, zapisal, da pričakujemo, da bi ta instrument bil pravno urejen do konca leta, zato da bomo reševali vprašanja namena, cilja, finančnih ukrepov in tako naprej, da bomo lahko rešili tudi vprašanja razrešnice in tudi seveda preglednega uporabljena sredstev. In drugič, tukaj imam strokovno vprašanje za komisijo. Namreč, temeljno je bilo sprejeto, da se premesti 160 tisoč beguncev v Evropi. In s Turčjo je bil sklenjen dogovor, v katerem se je omenjala številka 72 tisoč. Zanima me, v kakšnem odnosu je teh 160 tisoč in 72 tisoč. Ali je teh 160 tisoč vključenih v tistih 72 tisoč oziroma ali je 72 tisoč vključenih v 160 tisoč? Begunci, ki jih bo Turčija prejela, so begunci, ki bodo končali nekje v Turčiji, drugi ljudje pa bodo porazdeljeni po Evropski uniji. Torej, ali je teh 72 tisoč vključenih v teh 160 ali se teh 72 tisoč doda 160 tisočem. V dokumente, ki smo jih dobili, to ni bilo popolnoma jasno. Ehm, lepo bi bilo, če bi me rešili moje nevednosti. Hvala. Gospod Kölmel. Gospod Kölmel. Hvala lepa, gospod predsednik. Tudi sam se strinjam s tem. Najprej hvala lepa gospodu Fernandešu. Tudi po mojem mnenju je to poročilo izvrstno. Po eni strani govorimo o tej nujnosti, po drugi strani pa razčešuje določene temeljne postavke. In strinjam se tudi s tem, kar je povedal gospod Gajer. Tukaj moramo hitro zagotoviti denar, zato da bomo lahko pomagali. Ampak na evropski ravni moramo tudi jasno ugotoviti, kako se bo ta pomoč izvajala. Gospod Gajer, niste sami v temi nevednosti, tudi sam sem z vami ampak eh, zato mislim, da bi morali še toliko bolj delati na preglednosti. Danes se začne izvajanje sporazuma s Turčijo in meni ni jasno, kam bo, koliko beguncov preseljenih ali premeščenih. In v Evropski uniji so se spet začele nesmiselne razprave. Mislim, da bi morali iti v ofenzivo, pripraviti bi morali podroben načrt, ki bo jasno določal, koliko bodo države dobile nadomestil za to, kakšni bodo načini izvajanja in tako naprej. Tudi cilj bi moral biti jasen. Poročilo je odlično, ampak mislim, da manjka del v zvezi z izvajanjem. Hvala. Monsieur Maragall. Najlepša hvala, gospod Maragall. Sí, gracias, presidente. Hvala lepa, gospod predsednik. Podpiramo predlog gospoda Fernandeša. Glede na to, kakšne so trenutno razmere. Se pojavlja veliko dvomov in negotovosti v zvezi z izvajanjem dogovora med Turčjo in EU. Torej, da, razmere so nujne in z uh, eh, tega vidika je predlog spremembe proračuna primeren. Seveda pa je treba zagotoviti, da se bo proračun tudi ustrezno izvajal. Načrt se mora izvajati pregledno in tudi odgovorno. Dvoje želim na kratko povedati. To je še enkrat dokaz, da je treba revidirati večletni finančni okvir. To je že neštet primer tega, da je to res nujno. Treba je upoštevati različne odgovornosti, različne dejavnike in tako naprej. Mislim, da mora Evropski parlament poskrbeti, da se bo to zgodilo. Mislim, da to samo podpira naše trditve, da je treba večletni finančni okvir čimprej revidirati. Seveda pa je treba preučiti tudi posledice tega na sklad za azil in priseljevanje. Spregovoriti bomo morali o prerasporeditvi sredstev in seveda bomo morali oceniti tudi učinek teh prerasporeditev na sklad. GD Eko ima dodatno odgovornost in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 To poročilo obravnava vse različne vidike, ki jih je treba na tej točki upoštevati. Tej točki. Rad bi spostavil en element, ki ni tako pomemben, kar se tiče proračunskega vidika, je pa vseeno zelo pomemben. In to je Europol, to je centr za boj proti terorizmu, ki bi naj bil uh, operativen od začetka letošnjega leta. Uh, Dogodki, ki ste jih opisali v začetku seje, gospod predsednik, kažejo na to, kako pomembno je ukrepiti izmenjavo podatkov eh, med različnimi centri, med različnimi državami. Obžalujem dejstvo, da bomo uporabili eh, del sredstev eh, iz sklada za notranjo varnost, za Europol. Razen tega pa bi se tudi sam rad poklonil Belgiji in izrazil svojo solidarnost eh, z to državo. 35 mrtvih, od tega uh, eh, 10 belgijcev in vsi ostali so drugih nacionalnosti, kar pomeni, da je ta dogodek uh, vplival ne zgolj na Belgijo, ampak na Evropo in celotni svet. Na to pa vprašanje tega sklada za nujne zadeve. Mislim, da si moramo zastaviti jasne cilje, ker vse zaenkrat ni javno. Uh, ni jasno, se upravičujem. Sredstva, uh, ki se uporabljajo trenutno v ta namen, uh, izhajajo iz sklada AMIF in ne smemo pozabiti na jasne cilje uh, to vrstnih sredstev in to vrstnih skladov trenutno imamo približno 500 tisoč ljudi, ki so eh, v Grčiji, ne bodo se vrnili v Turčijo, ker so tja prišli v Grčijo, to je eh, v eh, Grčijo so prišli torej pred 20. marcem, tako da ostajajo v tej državi in situacija je grozna, dramatična. Ti ljudje so sedaj na ozemlju Grčije in ne morejo nikamor drugam izraziti moramo solidarnost z Grčijo in jim finančno pomagati pri razreševanju te situacije, ki še ni videti konca. Sam sem eh, tudi član odbora Libe in kolega Kölmel je dejal, da bi morali natančno oceniti, Eh, število ljudi, ki bodo vrnjeni v Turčijo, ki bodo prišli iz Turčije in tako naprej. No, tega ne znamo. Tega ne znamo narediti. Morali bi eh, vedeti, koliko ekonomskih migrantov in beguncev bo iz Turčije eh, prišlo v Grčijo. Vsi tisti, ki so tja prišli po 20. Po 20. marcu bi naj bili vrnjeni. upoštevati je treba, da eh, bodo vrnjeni tudi tisti begunci, ki so bili kandidati za eh, status begunca. Vse je seveda odvisno od izvajanja tega sporazuma eden za enega. Več kot bo eh, kandidatov za status begunca, ki bodo vrnjeni v Turčjo, več bomo morali sprijeti beguncev, ki so že sedaj v Turčji. Tako da ne moremo z neko gotovostjo dejati, kakšno število to bo. To je nemogoče. Nemogoče je predvideti eh, število teh ljudi. Predsednik. No, preden bomo ljudi vrnili v Turčijo, bodo registrirani v Grčiji. In na to bomo ugotovili, če so ekonomski migranti, v tem primeru jih vrnemo uh, v Turčijo. Ostali pa bodo dobili uh, dosje, prošnjo za, uh, za azil bomo registrirali. No, v Grčiji, pravi gospod Depre, in tam bo tudi predstavnik uh, za stike s Turčjo. Strokovni uh, odbor bo sledil tej registraciji, pravi predsednik. Da, da, da, tako je, tako. Ampak zaenkrat je bil postopek precej slab. Tisti ki so eh, prišli v Grčijo že prej, se nočejo registrirati zdaj, zato ker vedo, da bodo vrnjeni. Gre za tiste, ki so eh, bili registrirani pred 20. marcem in ki so sedaj v Grčiji, na ozemlju Grčije, še posebej eh, na meji z Makedonijo. Zaenkrat zadeve ne potekajo dobro. Zakaj? Zato, ker ti načrti niso operativni. nastajali so uh, nekateri spori med ekonomskimi imigranti uh, eh, in uh, begunci, med uh, pakistanci in uh, iranci, naprimer. Treba je zagotoviti, da je registracija dobra in da je sistem sprejema in vračanja dober. Drugače bo vse skupaj še slabše. Nujn, slabše. Nujno je, da vzamemo to situacijo v roke. Najlepša hvala. Gospod Krmel. Želite še enkrat besedo? Eh, eh. Hvala lepa, gospod predsednik. Čisto na kratko. Gospod Depre, morda nisem bil popolnoma jasen, ko sem si želel pojasnila. Ne gre za to, da bi imeli napoved, kakšno bo stanje do konca leta ali kaj podobnega. Ne, ampak prav to, kar ste omenjali vi, je dokaz za to, da moramo razjasniti podrobnosti, zato da bomo poskrbeli za preglednost. Kajti ne mora biti tako, da bomo zdaj rekli, v redu, zadeve so težke, zdaj pa ne bomo uredili, kam bodo ti begunci šli, v katere države, koliko, to je treba pojasniti. Hvala. Bien, monsieur. Gospod Tomač že je prosil za besedo, če se ne motim. Najlepša hvala, gospod predsednik. Tudi sam bi rad čestital našemu poročevalcu za odlično upravljeno delo. Če dovolite, pa bom sedaj podal še nekaj komentarjev. Najprej bi rad izrazil naše pomisleke, kar se tiče izvajanja tega sporazuma. To je ena stvar. Že večkrat smo tukaj povedali, da Grčija ni dobila solidarnosti, ni dobila finančne podpore strani Evropske unije. Dobro je, da uh, se sedaj iščejo nujne eh, rešitve za to nujno situacijo. Menim, da Evropska unija danes išče neke majhne dogovore, ki so včasih nemoralni, nespremljivi in ti dogovori niso dovolj, da bi rešili eh, ogromna vprašanja, ki so na mizi. ti dogovori torej niso dovolj, da bi razrešili eh, to situacijo. Podpora kolegov Fernandešu na noben način ne odraža podpore eh, temu nemoralnemu trgovanju z begunci in migranti v Evropski uniji. Hvala. Besedo bom sedaj predal komisiji, da odgovori na eh, naša vprašanja. Gospa Kalvinjo. Najlepša hvala, gospod predsednik, in hvala tudi za minuto tišine na začetku vseje. Evropske institucije, kot je dobro, povedal gospod Depre, so bile prav tako uh, prizadete zaradi teh uh, dogodkov pred nekaj tedni. Hvala lepa, da ste mi dali besedo odgovoriti. Sem želela na določena vprašanja, ki so se pojavila v razpravi. Preden pa to storim, pa se želim zahvaliti parlamentu za podporo, ki ste nam jo izrazili danes, torej za to pobudo zato, da bi zagotovili nujno pomoč za begunce. To so begunci, ki so ostali ujeti večinoma v Grči in bodo prav gotovo imeli korist od hitre mobilizacije proračuna Evropske unije. Prvo vprašanje, kam bodo ljudje preseljeni? Gospod Gajer in gospod Kölmer sta zastavila ti vprašanje. In kaj je s tem načelom eden za enega? In kam bodo ti begunci iz Turčije premeščeni? Izhodišče je 18 tisoč mest, ki so jih zagotovile države članice. Dogovor je bil sklenjen 22. julija. Torej, dogovor je bil sklenjen, kam bodo ti ljudje premeščeni. 18 tisoč ljudi bo torej poslanih v države članice v skladu z obveznostmi, ki so jih države članice sprejele na ta datum. Komisija je predlagala spremembo te odločitve zato, da bi zagotovili še preselitev dodatnih 54 tisoč ljudi na prostovoljni ravni. Trenutno ni mogoče zagotoviti več podrobnosti v zvezi s tem. Komisija je torej podala predlog in o tem bomo govorili po preselitvi 18 tisoč ljudi. Če se pojavi potreba, bomo uvedli schemo za prostovoljno preseljevanje, ki bo aktivirana. Toliko, kar zadeva prvo vprašanje. Zdaj pa drugo vprašanje. Odkot bo prišel denar? Pojasniti želim, kakšen je naš predlog. Začenši z AMIF povedati želim, da ne gre za to, da nismo zagotovili nujne pomoči do ustanovitve tega instrumenta. Ne, kakor veste, smo lani in v prvih mesecih tega leta poskušali uporabljati sredstva AMIFA. Teoretično so ta sredstva na voljo za nujno pomoč. Izkoristiti smo jih želeli v čim večji meri za nujna pomoč. Ti skladi niso namenjeni človekoljubni pomoči niso namenjeni temu, da bi zagotovili živila, nosila, zdravila, čistilne izdelke in tako naprej. To je namenjeno za druge namene. Ampak mi smo pač ta sredstva poskušali aktivirati čim prej. Veliko denarja je šlo v države članice, večinoma v Grčijo. Nek poslanec je dejal, da Grčija ni prejela pomoči. To ne drži. Mislim, da smo 180 milijonov v letih 2015 in 2016 že nakazali Grčiji. Ta nujna pomoč je torej bila zagotovljena v največji možni meri preko AMIFA. No, zaenkrat pa menimo, da bi to humanitarno pomoč morali zagotoviti v obliki instrumenta 100 milijonov evrov, ki ne bodo porabljeni v prihodnih mesecih, lahko nakažemo takoj. Zagotovili smo tudi proračunsko strukturo, ki bo zagotovila hitre prenose med različnimi skladi, če se bo pojavila potreba in če bo treba okrepiti sklade, bomo seveda pri komisiji podali predlog proračunskema vejama oblasti, zato da bi ojačali proračun. Ampak v tej zgodni fazi leta, po našem mnenju, ne bi bilo smiselno prositi za dodatno financiranje, dokler ne bomo vedeli, koliko denarja bo potrebnega za različne sklade. Ne vem, kako sta gospod Depre in gospod Margal to opisala, ampak eh, to bi lahko opisali kot neke vrste začasno namensko porabo. Če bomo potrebovali dodatna sredstva za mi, bomo pač zahtevali dodatna finančna sredstva za to, da ne bomo prikrajšeni na področju varnosti in migracij. 都。 je bilo tisto glavno, kar sem želela povedati. Sem še kaj izpustila? Ne, to je to, hvala. Najlepša hvala za te odgovore, gospa. Brez doma bomo imeli v prihodnosti spet priložnost pogovarjati se o teh vprašanjih. Upam, da se bomo lahko seveda odločili hitro. pomembno je, da smo se sposobni odzivati na krizne situacije. Evropa ni zgolj ladja, ki pluje v mirnih vodah. V tem primeru je šlo predvsem za vprašanje Grčije in eh, to so bila nujna vprašanja. Tudi sam se pridružujem čestitkam našemu poročevalcu. 11. aprila, se bomo odločili torej čez teden dni v Strasburu. Na to pa bo poročilo predmet obravnave na plenarnem zasedanju v Strasburu 13. aprila. Sedaj pa sveže na Evropski meni in obaljni straži. Poročilo bi morala predstaviti gospa Gardija Zabal ampak naletela je na prometne težave, kot številni drugi. Gospod Gajer bo predstavil poročilo. Izvolite. Hvala lepa, gospod predsednik. Vsebinsko je tema povezana s tem, o čemer smo pravkar govorili. Gre za vprašanje, kako bi Frontex spremenili tako, da bi lahko prevzel več odgovornosti na zonanih mejah Evropske unije. Pristojni odbor v zvezi s tem, kar zadeva vsebinska vprašanja, begunci in tako naprej. Vsebins, pristojni odbor je torej odbor Libe, ampak eh, ker gre za denar, imamo tudi mi besedo pri tem. Podamo lahko svoje mnenje gospa Gardija Zabel je pripravila to mnenje. Predloge sprememb naj bi obravnavali 25. in 26. aprila. Rok za vložitev predlogov sprememb je jutri ob 6. zvečer. Ne gre za to, da bi iz Frontexa naredili agencijo za zaščito zunanih meja, ki bi prevzela delo nacionalnih oblasti, ampak bi Frontex naj imel bolj vlogo podpore in koordinacije na zunanih mejah, tam, kjer je to pač potrebno. Zato bi prevzeli določene naloge obstaja pač potreba po tem, oblikovali naj bi skupine ljudi, ki naj bi preko Frontexa bili aktivni na mestu samem. Imeti bi morali na voljo ljudi, ki bi jih lahko hitro aktivirali. K temu je mogoče šteti tudi avtomobile, letala in ladje, toliko o opremi za te uslužbence. Gre za korak naprej k krepitvi Frontexa. Seveda ima to številne proračunske implikacije. Gospa Gardija Zabal je vložila 11 predlogov sprememb, predlogov komisije. To je seveda predvsem v zvezi z finančnimi vidiki, ti uradniki za povezave, ki naj bi bili v tretjih državah, bi morali biti nameščeni tam, kjer že imamo svoje pisarne, naprimer, kjer imamo urade ali veleposlaništva, tam bi prav gotovo lahko našli neko pisarno za tega uradnika za stike. Jasno, moramo povedati, da Frontex, ki ima sedež v Varšavi, še vedno nima dogovora v državi gostiteljici v zvezi z sedežem. Mislim, da to ni samo povezano z Evropsko unijo, ampak vprašanje je tudi, ker imajo otroci zaposlenih v Varšavi težave pri šolanju in tako naprej. Zato bi morali pritisniti glede dogovora o sedežu, zato da bi polski vladi povedali, da se že predolgo obotavljajo. Tudi to je omenjeno. Ker smo odbor za proračun, si lahko privoščimo tudi to, da govorimo o generalnem direktorju Frontexa. To bo zdaj spet v središču političnih razprav. Kaj ti operativne naloge generalnega direktora ali generalne direktorice bodo veliko večje. To ni tako kot eh, pri generalnem direktorju agencije za zdravila, naprimer, ki pač skrbi za tehnične vidike. Ne. Tukaj gre za vprašanje, kaj storiti z uslužbenci, ki morda kršijo človekove pravice beguncev in tako naprej. To se je zgodilo naprimer pri delavcih, ki delajo v okviru mm, Frontexa in vprašanje je, kaj storiti torej, s takšnimi ljudmi, kako disciplinsko postopati proti njim, morda še kaj več. In kot parlament bi morali ustrajati pri tem, da bomo mi imeli besedo pri tem, kdo bo generalni direktor. Ne samo, da se voditelji držav in vlad dogovorijo o tem. Vsi vemo, kako se odloča tam, kakšna so merila. Mi bi morali vsaj imeti kakšno zaslišanje za kandidate za generalnega direktorja, zato da lahko imamo besedo pri tem, kdo naj bi to bil. In še zadnja stvar, ki jo želim omeniti, gospod Gardija Zebal predlaga, da bi uvedli več proračunskih vrstic za to, da bi opredelili posamezne naloge Frontexa, zato da bi bilo bolj pregledno, koliko denarja je namenjenega za izvajanje kakšnih nalog pri Frontexu. Hvala. Merci, merci pour, uh... Najlepša hvala za to predstavitev poročila, ki ga je gospa Gardija Zabal predsta, uh, pripravila zelo pazljivo. Želi kdo besedo? Gospod Depre. Najlepša hvala, gospod predsednik. Najprej bi se rad zahvalil kolegu Gajerju, ki je, je uh, predstavil dokument, ki se stoji iz uh, kar precej členov je strateške uh, narave. Gre za koordinacijo in nadzor uh, nad zunanjimi mejami Evropske unije. Pogledal sem si eh, preroge spremem gospe Gardja Zabal in strinjam se z večino teh amandmajev. Menim pa, da je treba spremeniti še nekatere druge eh, stvari, zato ker to besedilo predstavlja precej različnih sprememb, vseboje veliko sprememb, eh, pojasnjuje pristojnosti agencij, govori o nacionalnih pristojnostih, Eh, in tako naprej. Veliko različnih zadev najdemo v tem besedilu. Pojasnjuje pa seveda tudi različne tipe odgovornosti, kar se naprimer eh, tiče eh, civilne odgovornosti. Imam komentar splošne narave. Govorimo o Evropski meni in obaljni straži. In to je nekaj tipičnega. Ponavadi so zadeve tako eh, dvoumne, ko govorimo o nadzoru nad zunanjimi mejami. Poglejmo si naprimer tretji in peti eh, člen. Najprej tretji člen, prvi odstavek. Evropska agencija za eh, obalno in mejno stražo in pa nacionalne agencije, vključujoč obalno stražo in tako naprej zaenkrat še nimamo Evropske obaljne straže, kljub temu, da se to besedilo bere na ta način. Ne, imamo evropsko logiko koordinacije in eh, nacionalne pristojnosti. Enako velja v petem členu. Spet imamo eh, Evropsko mejno in obaljno stražo, na to pa eh, se omenja integracija meja, ki je v pristojnosti evropskih in nacionalnih organov. problematično se mi zdi to, da Evropa postaja odgovorna za nekaj, kar ni v njeni pristojnosti. Možnosti za uh, evropske pristojnosti so to uh, sicer večje, če beremo besedilo predloga komisije. Agencija Frontex ima naprimer možnost, da eh, zamenja uh, Eh, nedelujoče nacionalne agencije. Ampak ta določba velja zgolj v tistih primerjih, ko prihaja do težav. Ta komentar se ne nanaša toliko na to besedilo, ampak težava se mi zdi ravno ta, da sedaj uh, Evropa prevzema odgovornost za nekaj, uh, Eh, za kar v bistvu ni popolnoma odgovorna. In to je problematično, kar se tiče učinkovitosti eh, tega evropskega delovanja. Ljudje bodo še bolj eh, skeptični. Spet govorimo o evropski meni in obaljni straži in to se mi zdi problematično. V tem besedilu najdemo veliko dobrih elementov. Ampak težava je ta, da obstaja razlika med besedilom in med realnostjo. Podobno velja za podatke PNR. Imamo 28 sistemov, 28 sistemov, želeli bi si enega. To bo stalo 200-300 milijonov na leto, eh, eh, ZDA pa porabi eh, več kot 30 milijard za nadzor nad mejami. Gospod Maragal. Najlepša hvala, gospod eh, predsednik. Rad bi podprl besede kolega Depreja. Bom nadaljeval v španščini. Morda bi se morali posvetiti uh, Frontexu. Morda bi lahko Frontex in njihove predstavnike povabili na našo sejo in se z njimi pogovorili o tem, kako bodo porabljali ta sredstva, kaj se bo zgodilo, eh, kakšne so te evropske pristojnosti, ki jih pokrivajo. Morda bi bilo torej dobro, če se s tem strinjate vi kot predsednik, da bi stopili v neposredni stik s Frontexom, zato da bi lahko na to imeli eh, natančnejšo razpravo o tej agenciji, ki je bistvenega pomena eh, in ki je izjemno aktualna. Na ta eh, način ne bomo imeli eh, neke agencije za kolektivno vračanje. Tega nočemo. No, zaenkrat je bila to agencija, ki je pripravljala statistiko številom tistih, ki so nezagonito, zagoni, oziroma nezagonito prečkali mejo, ampak zato niso imeli dovolj sredstev. Predsedniki vlad in držav so uh, poskušali zapreti notranje meje, niso pa učinkovito izvajali Eh, Dublina, ki zahteva, da eh, je, da je eh, migrant registriran v tisti državi, kamor najprej stopi. Seveda, če bomo zaprli vse meje, na eni strani bomo ponovno imeli vse migrante na Lampeduzi in v Italiji in tako naprej, ampak to so druga vprašanja. Prav zaključili bomo z obravnavo tega poročila gospe Gardija Zabal, ki ga je predstavil gospod Gajer in zato se mu zahvaljujem. Prelogi sprememb morajo biti uloženi uh, do jutri, do 5. ure popovdan. Na to uh, eh, bomo poročilo obravnali 25. in 26. aprila glavno poročilo odbora Libe bo sprejeto meseca maja. Na plenarnem zasedanju pa bomo poročilo obravnavali enkrat po mesecu, mesecu maju. Sedaj pa nas čaka glasovanje. Prosim vas, da v glasovalne naprave vložite svoje glasovalne kartice. najprej bomo sistem testirali. Glasujemo, prosim vas, da glasujete. 20 kartic eh, je bilo ustavljenih, zaenkrat vas je glasovalo 12, 13, 16, še 4 pogrešamo. 19, 21 vas glasuje, ampak eh, samo 20 vas je zaenkrat glasovalo. No prav, konec glasovanja. Prvo poročilo se nanaša na uporabo sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji. Gre za zadevo Volvo Trucks. Gre za vlogo Švedske, poročevalec je kolega Negresko. Predlog sprejembe številka 3. Ste pripravljeni glasovati? Kdo je za? Roke gor, prosim. No, imamo še ustni predlog sprejembe, se upravičujem. Ustni predlog sprejembe poročevalca. Kdo je torej za? Hvala, kdo je proti? Vzdržani. Predlog spremembe je sprejet. Predlog spremembe je štiri. Kdo je za? Hvala, kdo je proti? Vzdržani. Zavrnjen. Predlog spremembe je pet. Z ustnim predlogom spremembe poročevalca. Kdo je za? Proti vzdržani, predlog spremembe je sprejet. Predlog spremembe šest, kdo je za? Proti, vzdržani, preverili bomo elektronsko. Glasujemo. Konec glasovanja. Predlog spremembe je sprejet, 13 glasov za, 8 proti. To je bila številka 6, sedaj pa 7. Kdo je za? Hvala, kdo je proti? Vzdržani? Sprejet. Predlog srembe 8. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjen. Predlog srembe 9. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejet. Predlog srembe 10. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjen. Sprejet. Predlog sprejembe je 11 z ustnim predlogom sprejembe poročevalca. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejet. 12. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejet. 13. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejet. Predlog sprejembe 14. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejet sprejet. 15, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Predlog srembe 1, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Predlog srembe 2, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Sedaj pa glasovanje o celotnem besedilu z izglasovanimi spremembami, poimensko, elektronsko glasujemo. Skrutin je klo. Konec glasovanja. Besedilo je sprejeto, 17 glasov za, 4 proti. Naslednja točka je poročilo kolega Novakova. Uporaba sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji, tehnična pomoč na pobudo komisije. Preglasujem v ena, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Preglasujem v dve, kdo je za, proti. Preverili bomo elektronsko. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet, 11 glasov za, 9 proti in ena vzdržana oseba. Predlog so nam tri. Kdo je za? Proti, vzdržani, sprejet. Štiri. Kdo je za? Proti, vzdržani, sprejet. Pet. Kdo je za? Proti. Tudi tukaj bomo preverili še elektronsko. Preverjamo predlog srednjega. 5. Konec glasovanja. Predlog spremembe je spred 11 proti 9. Predlog spremembe 6. Kdo je za? Proti, vzdržani, spred. Predlog spremembe 7. Kdo je za? Proti, vzdržani vzdržani, sprejet. 8. Kdo je za? Proti. Vzdržani, sprejet. 9. Kdo je za? Proti. Vzdržani, zavrnjen. 10. Ki ga pokriva odstavek 9, kar pomeni, da je brezpredmeten. 11. Kdo je za? Proti vzdržani, sprejet. 12, kdo je za, proti. Preverili bomo elektronsko, prosim. Glasujemo. Konec glasovanja. Predlog srembe je sprejet, 11 proti 9 in eh, en vzdržan glas. 13, kdo je za? Proti, vzdržani, sprejet. Preglasujem B14, kdo je za? Proti. Preverili bomo elektronsko. Preverjamo predlog sprejembe 14. Konec glasovanja. 11 glasov za, 10 proti. Sprejet. In še glasovanje o celotnem besedilu z izglasovanimi sprejembami 14 poimensko, elektronsko glasujemo. Konec glasovanja. Besedilo je sprejeto, 16 glasov za, 4 proti in pa en vzdržan glas. Naslednja točka je nadzor registra in sestava strokovnih skupin komisije, poročevalka je gospa Trupel ki je prosila za preložitev glasovanja. Splošni poročevalec predlaga nekaj eh, prerasporeditev. Prerasporeditev, izvolite besedo. Najlepša hvala. Prerasporeditve se nanašajo na proračun, ki smo ga sprejeli. Gre za uh, prošnjo številka 2, DEC 2. Gre za zadevo na švedskem za nadomestila za zaposlene, ki so izgubili službo in na to še tehnična pomoč na pogodo komisije. v tem primeru 380 eh, tisoč evrov. Najlepša hvala. Glasovali bomo poemensko. A ima kdo kaj proti, če glasujemo skupaj o obeh zadevah? Ne, nihče temu ne nasprotuje. Tako da prosim za glasovanje. Konec glasovanja. Pri razporeditvi sta sprejeti 12 glasov za, 4 proti. Drugih zadev ni na eh, dnevnem redu. Razno, ima kdo kakšen komentar? Ne. Najlepša hvala za sodelovanje na tej seji našega odbora. Naslednja seja nas čaka 11. aprila, eh, pozno popovdan v Strasburu se je končana.